Rošijo ugovora. Torej, ste pripravljeni za glasovanje? V skladu z dnevnim redom sledi se taj glasovanje v poenostavljenem postopku o poročilu Herberta Rowla, ehm, statut Mednarodne agencije za obnovljivo energijo. Glasujemo o poročilu. Poimensko glasovanje. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Na parte dice no. Nekateri pravijo ja, drugi pravijo ne. upoštevati moramo tudi tiste, ki morda še niso zasedli svojih mest. Sedaj pa mislim, da ste že vsi glasovali. Konec glasovanja. Štiristo oseminsedemdeset oddanih glasov, štiristo triinpetdeset za, trinajst proti, dvanajst vzdržanih, sprejeto. Gospod Cassini, prosim. Non ho fatto a tempo a introdurre la carta, ma avrei votato sì. Eh, nisem pravočasno mogel ustaviti kartice, vendar pa bi glasoval za ja. No, v redu, potem izhajamo iz tega, da je gospod Kasini glasoval za ja sedaj tudi po poenostavljenem postopku glasovanje o poročilu gospoda De Castra za stareli akti sveta z področja skupne kmetijske politike. Glasujemo o poročilu poimensko glasovanje. Prosim, glasujte. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 543 oddanih glasov, 542 za, en glas proti, nič vzdržanih. To je ogromna večina za gospoda De Castra. Ecco, Tako, gremo naprej po dnevnem redu in sicer prav tako po poenostavljenem postopku glasujemo o poročilu gospoda De Castra prenos eh, nalog laboratorijskega testiranja. Glasovanje teče, poimensko glasovanje. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 577 odanih glasov, 534 za, 29 proti, 14 vzdržanih. S tem je poročilo sprejeto. Sedaj bomo glasovali o poročilu gospe Hübner po poenostavljenem postopku tema nižje trošarinske stopnje na Madeiri in Azorih. Glasujemo poimensko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 604 vdani glasovi, 579 za, 13 proti, 12 vzdržanih. Poročilo je s tem sprejeto. Gospod eh, Martin, prosim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 Sedaj gremo naprej na poročilo gospe Geringer. Znova glasujemo po ponostavljenem postopku ohranjeni prosto živečih ptic. Glasujemo o poročilu, poemensko glasovanje ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 619 so danih glasov, 592 za, 4 proti, 23 vzdržanih. S tem je poročilo gospe Geringer sprejeto. Zdaj bomo glasovali še o drugem poročilu gospe Geringer, znova po ponostavljenem postopku gre za naprave na plinsko gorivo. Glasujemo poimensko glasovanje. Glasujmo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 638 odanih glasov, 618 za, 11 proti, 9 vzdržanih. Poročilo gospe Geringer je s tem sprejeto. Tretje poročilo gospe Geringer. Opravljanje audiovizualnih medijskih storitev po poenostavljenem postopku. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 641 danih glasov, 620 za, 13 proti, 8 vzdržanih. tem je poročilo sprejeto. Četrto poročilo gospe Geringer. Varstvo delavcev pred azbestom. Poenostavljeni postopek. Začete glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 654 oddanih glasov, 643 za, nihče proti, 11 vzdržanih. Prisrčne čestitke gospe Geringer. Že četrtič peto poročilo gospe Geringer znova po poenostavljenem postopku. Veterinarski pregledi živali, ki vstopajo v skupnosti iz tretjih držav. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 657 oddanih glasov, 644 za, 11 proti, 2 vzdržana glasova. Poročilo je sprejeto. Šesto poročilo, gospi Geringer. Mreža za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih iz poslovanja kmetijskih gospodarstv poenostavljeni postopek, poemensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 657 oddanih glasov, 632 za, 17 proti, vsem vzdržanih poročilo je sprejeto. Sedmo poročilo, gospi Geringer pogoji zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj skupnosti za trgovanje s perotnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav. Poemensko glasovanje. Glasujmo. Konec glasovanja. 662 oddanih glasov 641 za, 15 proti, 6 vzdržanih. Tudi to poročilo je sprejeto. Eh, osmo poročilo, gospi Geringer. Čisto pa sem skoplemensko govedo. Glasujmo. Poemensko glasovanje. Konec glasovanja. 655 oddanih glasov, 633 za, 13 proti, 9 vzdržanih. Gospa Geringer je vsa poročila pripeljala v varen pristan, to je pravzaprav rekord v tej hiši. Sedaj prehajamo na poročilo gospoda Busutila. sporazum med ES in Mauriciusom o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje. Poemensko glasovanje. Konec glasovanja. 662 oddanih glasov, 602 za, 32 proti, 28 vzdržanih. Drugo poročilo gospoda Busutila s sporazum med ES in Republiko Sešelje odpravi vizumov za kratkoročno bivanje. Poimensko glasovanje. Glasujmo. Konec glasovanja. 667 dodanih glasov, 610 za, 28 proti, 29 vzdržanih. Poročilo je sprejeto. Tretje poročilo gospoda Busutila. Sporazum med ES in Barbadosom odpravi vizumov za kratkoročno bivanje. Poimensko glasovanje. Konec glasovanja. 663 dodanih glasov, 604 eh, za, 29 proti, 30 vzdržanih. Poročilo je sprejeto. četrto poročilo gospoda Busutila, sporazumet Ester Senkic in Nevis odpravi vizumov za kratkoročno bivanje, poemensko glasovanje. Glasujmo. Konec glasovanja. 664 odanih glasov, 603 za, 28 proti, 33 vzdržanih. Poročilo gospoda Busutila je s tem sprejeto. Peto poročilo gospoda Busutila sporazum med ES ter Antiguo in Barbudo odpravi vizumov za kratkoročno bivanje. Poemensko glasovanje glasujmo. Barbuda, ne Barbados. Konec glasovanja. 672 oddanih glasov, 612 eh, za, 29 proti, 31 eh, vzdržanih. Poročilo je sprejeto. Šesto poročilo gospoda Busutila. Sporazum med ES in Bahami o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje. Poimensko glasovanje. Glasujmo. Konec glasovanja. 672 odanih glasov, 608 za, 31 proti, 33 vzdržanih. Tudi to poročilo je sprejeto. Prisrčne čestitke gospodu Bosotilu. Vseh njegovih šest poročil je bilo torej tukaj sprejetih. Sedaj prehajamo. Na glasovanje o poročilu gospe Hau, predlog spremembe proračuna 9-2009, oddelek 3, potres v Italiji. Glasujemo o poročilu. Potrebujemo kvalificirano večino. Glasujmo. Konec glasovanja. 673 oddanih glasov, 654 za, 4 proti, 15 vzdržanih. poročilo gospe Hauk je s tem sprejeto. Hvala lepa, gospa Hauk. Hvala tudi v imenu Italije. Sledi eh, glasovanje o poročilu gospoda Bege po poenostavljenem postopku poraba Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji. E, tudi tukaj imamo poimensko glasovanje, potrebujemo kvalificirano večino. Glasujmo. Konec glasovanja. 677 odanih glasov, 598 za, 49 proti, 30 vzdržanih. Čestitke, gospod Böge. Vaše poročilo je sprejeto. Poročilo Diane Wallace zahteva za odozem imunitete Mareku Sivječu. Glasujemo o poročilu poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja, 671 dodanih glasov, 639 za, 17 proti, 15 vzdržanih. Poročilo je s tem sprejeto. Poročilo Karlosa Coelha. Ocenevalni mehanizem za spremljanje uporabe šengenskega pravnega reda. Amantmajev ni, to pomeni, da lahko glasujemo. Glasujmo.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 Eh, glasujemo o poročilu gospoda Koelja. Nimamo antmajev na to poročilo. Glasovanje teče. Non c'è l'appello, la richiesta di voto per appello nominale. Ni predloga za poimensko glasovanje. Torej, tu nimamo poimenskega glasovanja. Glasujemo z dvigom roke. Možno je glasovati na različne načine, gospod Speroni, tudi z dvigom roke. Prosim, lahko glasujete. Kdo je za? Glasujemo. Kdo je proti? No, tako težko to vendarle ni bilo. Poročilo je zavrnjeno. Komisija ima besedo. Vole la komisione mantenere la sua proposta? Eh, komisija, ostajate pri svojem predlogu? Hvala, gospod predsedujoči, bi prosim lahko ostali, kot želite. Le vice-président de la Commission, M. Barrault, a souligné. Včeraj je gospod Baro, podpredsednik komisije, poudaril, eh, da je predlog za mehanizem evalvacije za učinkovitejše oblikovanje tega evalvacijskega mehanizma, eh, ki eh, varuje vzajemno zaupanje med državami članicami. Torej, komisija je v to prepričana, da temu mora biti tako, ta hip to ni tako državljani morajo biti eh, v položaju, da izvedo za rezultate, vendar pa veljavne eh, pogodbe tega ta hip ne omogočajo, da je parlament vključen v postopku soodločanja. Zato komisija ostaja pri svojem predlogu na osnovi trenutno veljavnih pogodb. Eh, pri uveljavitvi Lizbonske pogodbe pa bo ta tema znova na dnevnem redu. In v primerem trenutku bo komisija sprejela sklep o tem, katera pravna podlaga je po njenem mnenju primerna za ta evalvacijski mehanizem in eh, za to, da je parlament čim bolj vključen. Komisija bo eh, prav tako predložila spremenjeni predlog. V redu. Dobro. Ker je eh, komisija izjavila, da ustraja pri svojem predlogu,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 glasovati, kajti komisija ustraja pri svojem predlogu oziroma zato, ker komisija ustraja, eh, bo predlog eh, kratko malo šel nazaj na pristojni odbor. Sedaj prehajamo na ocenalni mehanizem za preverjanje uporabe šengenskega pravnega reda. Gre eh, za predlog uredbe sveta, gre za osnutek uredbe. Eh, tu nimamo nikakršnih amantmajev. Glasujemo. Hmm. Ni potrebno poimensko glasovanje. Glasovanje teče, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži. Glasujemo.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 S tem smo prišli do konca. Hvala za sodelovanje. In s tem prihajamo do opredelitev posameznih glasov.